La séance est ouverte. Le commissaire est dans... Sestanek se začenja. Komisar je že blizu in se nam bo k malu pridružil. Naj povem, da smo spremenili točke na denem redu. Točke 3, 4 in 5 o proračunu za leto 2019 o tretjem oddelku, komisija in eh, drugi oddelki, pa tudi nepremičninska politika. To bomo obravnavali po sedmi točki smernice za proračun za leto 2020, oddelek 3. Osma točka Brexit bo predmet razprave pred točko 7 smernice za proračun za leto 2020. Če ni komentarjev, je dnevni red na ta način spremenjen. rad bi vas obvestil še o odločitvah eh, koordinatorjev, sprejetih na sestanku 23. januarja. To imate v vaših dosegih, če ni komentarjev, so te odločitve sprejete. Na to delegirani akt, ki je bil priglašen 18. Eh, december 2018, eh, gre za delegirano uredbo komisije z dne 18.12.2018 eh, o uredbi o, okvir, eh, o finančnem okviru organov eh, v skladu z PDEU in pogodbo Euratom, ki se nanašajo na 70. člen uredbe 2018-1046 parlamenta in sveta parlament in svet imata dva meseca, da nasprotujeta delegiranemu aktu. Naj povem, da so se koordinatorji odborov za proračun in eh, za proračunski nadzor odločili, da ne bodo podaljšali tega obdobja in da ne bodo nasprotovali delegiranemu aktu. Če ni komentarjev, je ta odločitev sprejeta. Svet je prosil za podaljšanje obdobja za dva meseca. Pozdravljeni, komisar. Vprašanje Brexita je naslednje. Preden predam besedo komisarju, ki bo spregovoril o stališču komisije in o pripravah na morebitno odsotnost eh, dogovora v zvezi z Brexitom, bi rad povedal, da eh, sem bil v skladu s pisnim postopkom, ki je bil organiziran eh, v okviru koordinatorjev določen za poročevalca na temo uredbe sveta o nujnih ukrepih v skladu s financiranjem proračuna Unije za leto 2019 in eh, te ukrepe bo predstavil komisar Oettinger. 7. marca bi naj o tem razpravljali, 18. marca glasovali in eh, nato aprila plenarno zasedanje. To so torej eh, informacije, ki sem vam jih želel podati. Gospod komisar, hvala, da ste se nam pridružili za to, da predstavite ta predlog eh, uredbe o nujnih ukrepih. Izstop Združenja kraljestva iz eh, Evropske unije brez dogovora je danes mogoč. Gospa Theresa May bo danes v Bruslju ta izstop. Se lahko torej zgodi brez dogovora in zato nas bo komisar obvestil o ukrepih, ki bodo sprejeti na področju proračuna v zvezi s proračunom za leto 2019, o katerem smo glasovali, pa tudi v zvezi s proračunom za leto 2020. Gospod komisar, izvolite, beseda je vaša. Še enkrat hvala, da ste z nami, hvala, da nas obvešate v teh zadevah. Verjeta Dragi gospod predsednik, gospod Artui, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Hvala za to možnost, da z vami spregovorim o predlogu komisije v zvezi z izstopom Združnega kraljestva. Ta predlog je zelo pomemben. Predsednik Juncker je prejšnji teden v parlamentu povedal, da je sporazum o izstopu najboljši in edini možni sporazum z Združnim kraljestvom. Zaenkrat še ni rešitve, ampak v britanskem parlamentu je zdaj jasna večina za to, da se želijo izogniti neurejenemu izstopu. Zato si prizadevamo za to, da bi v naslednjih dneh pripravili neko možnost na osnovi mm, sporozuma, ki je bil sprejet, zato da bi se izognili še večji škodi. Torej, upajmo, da bo spodnji dom v Združenem kraljestvu sprejel ustrezno rešitev in z zanimanjem bomo prisluhnili premijerki Mejevi danes, da vidimo, kaj bo povedala gospodu Junkerju in drugim. Vseeno moramo biti pripravljeni na vse možne scenarije. Že mesece delamo na načrtu za pripravljenost in zdaj delamo tudi z načrti oziroma na načrtih za izredne razmere. Na moj predlog je komisija prejšnji teden te priprave tudi sprejela. Prav tako smo pripravili pravila za Erasmus, mladi, ki so iz Združenega kraljestva in zdaj živijo v 27. in tudi obratno, torej naši državljani, ki živijo zdaj v Združenem kraljestvu, bodo lahko na urejen način nadaljevali svoje izobraževanje tudi po 29. marcu. Tudi kar zadeva socialno varnost, smo podali ustrezne predloge strani komisije. S tem izpolnjujemo tudi zahteve sveta, ki nas je pozval naj okrepimo priprave. Akcijski načrt za izredne razmere, ki ga je komisija sprejela decembra, je samo še osnova za nadaljne delo. Proračun 2019 je prav tako nekaj, Eh, o čemer je treba govoriti, konec leta 2018 ste ga sprejeli v Evropskem parlamentu. Sprejeli smo ukrepe za to, kaj naj se bi zgodilo, če bi Združeno kraljestvo izstopilo brez dogovora. Ta predlog je omejen v trajanju in Evropska unija ga bo sprejela enostransko. To je naša ponudba našim britanskim prijateljem če želi Združeno kraljestvo ta sporozum sprejeti, morajo v določenem roku izpolniti specifične določbe. Po izstopu bo Združeno kraljestvo tretja država. Torej, pogodbe in pravo EU ne bodo več veljale v Združenem kraljestvu. Za proračunske odnose to pomeni proračunski vakum oziroma pravni vakum. Tisti, tiste institucije, ki so v Združenem kraljestvu, torej visoke šole in raziskovalni centri, ne bodo dobili več financ iz EU z omenjenim številom izjem. Če ne bi bilo urejenega izstopa, potem ne bo več pravnih dogovorov za proračunske odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo 27. -terice. Najprej bo treba torej sprejeti ustrezne pravne dogovore. Ta pravni vakum bo vodil do negotovosti in do težav pri izvajanju proračuna. To velja tudi za britanske upravičence, pa tudi za upravičence v naših državah članicah. Uredba, ki jo predlagamo mi, je namenjena temu, da bi se izognili najhujšim motnjam pri izvajanju proračuna. Upravičenci na praktično vseh političnih področjih, torej raziskave, inovacije, kmetijstvo, in tako naprej, bi imeli veliko manjše težave ali težav, morda sploh ne bi bilo. Združeno kraljestvo lahko zagotovi, da bo še naprej dobivalo sredstva EU pod dvema pogojama. Prvi pogoj, Združeno kraljestvo, moral plačati svoj prispevek za proračun 2019 in drugi pogoj je, da se zaščitijo finančni interesi EU. Torej, treba je spoštovati naše revizijske predpise. V skladu z uredbo, ki jo predlagamo mi, bi lahko Združeno kraljestvo uplačalo svoj eh, znesek. Naš predlog se omejuje samo na leto 2019 in velja za to obdobje. Uredba velja za stroške do konca 2019 in to velja za pogodbe podpisane do tega datuma ali z datumom zapadlosti v tem obdobju. V prihodnosti si želimo dolgoročno finančno uredbo z ustreznim prehodnim obdobjem, ki se bi izteklo naslednje leto. Konkretni pogoji, ki smo jih predlagali. Združeno kraljestvo mora do 18. aprila podati izjavo, da bodo izpolnili svoje zaveze glede prispevkov v proračun za leto 2019 in zavezati se morajo, da bodo plačilo izvedli v celoti. 18. april je bil izbran zato, ker gre takrat za vaše zadnje plenarno zasedanje v Strasburu v zadnjem plenarnem zasedanju, vam lahko torej poročamo o tem. Do 18. aprila mora Združeno kraljestvo prav tako sprejeti zaveze, da bodo sprejeli nadzor in revizijo evropskih sredstev tudi po datumu izstopa. Če bi prišlo tukaj do težav, mora komisija imeti pristojnost posredovanja. Zaščita finančnih interesov in izvajanje proračuna sta dva elementa, ki jih moramo zagotoviti. Naš predlog je popolnoma samostojen in ne zadeva finančnih pravil med EU in Združenim kraljestvom, če ne bi bilo sporazuma. Evropska unija ustraja pri tem, da mora Združeno kraljestvo izpolniti svoje finančne obveznosti, ki izhajajo iz članstva. Če ne bo sporazuma po izstopu, potem to tudi ne vpliva na nove zaveze. Po našem mnenju je to ponudba za to, da bi se programi lahko ustrezno izvajali naprej. To je v interesu tudi naših britanskih partnerjev. Videli bomo, kaj bo storil svet in kako bodo naši britanski prijatelji odreagirali na to ponudbo. Hvala. Komisar. Najlepša hvala, gospod komisar, za predstavitev teh morbitnih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom na področju proračuna. Če nažalost ne bo prišlo do dogovora do 29. marca letos. Vsi boste dobili besedo, besedo bom predal kolegom. Gospod Olbrih, želite besedo sedaj? Koordinatorji so me v pisnem potoku imenovali za poročevalca in imam nekaj vprašanj usporedba, ki ste jo predstavili, zagotavlja proračunsko kontinuiteto, kar se tiče sodelovanja Združenega kraljestva eh, oseb in entitet eh, s sedežem v Združenem kraljestvu pri eh, programih Unije. Moje vprašanje je naslednje. A ne obstaja nevarnost, da s tem predlogom ustvarimo nekakšno prehodno obdobje, tudi v primeru, da dogovora ne bo. Drugo vprašanje, ta uredba se nanaša zgolj na tekoče leto. Kaj se bo zgodilo v letu 2020? Pripravljamo se že na proračun za leto 2020, naša splošna poročevalka Monika Holmajer dela na tem. To je še posebej pomembno za države članice in za osebe in entitete sedežem v državah članicah, ki je. Eh, sodelujejo pri ukrepih, ki so povezani z Združenim kraljestvom. Tretje vprašanje. Ta predlog uredbe je že bil predmet prve razprave v svetu. Dobil sem informacije, da komisija pripravlja odgovore na vprašanja držav članic. Gospod komisar, a nam lahko obljubite, da boste posredovali odgovore, ki jih pripravljate za svet tudi parlamentu? na splošno pa seveda pozivam komisijo, da je transparentna, da nas obvešča tukaj v odboru glede vseh proračunskih vprašanj, ki se nanašajo na uh, izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora. Naslednji komentar. Kar se tiče ukrepov, kjer eh, je njihova upravičenost odvisna od minimalnega števila sodelujočih, uh, in ker je to eh, izpolnjeno eh, na datum izstopa. Upravičenost eh, bo odvisna od Združnega kraljestva, ko gre za te države članice, za osebe in entitete v državah članicah, ti bodo v nevarnosti, da ne prejmejo eh, sredstev in ta blokada lahko zaradi Združenega kraljestva škodi vsem članom takšnega konzorcija, naprimer. A ni eh, mogoče zaščititi ne britanskih eh, akterjev v takšnem primeru. Predlog izključuje sodelovanje pri razpisih Združenega kraljestva oziroma oseb in eh, entitet v Združenem kraljestvu, če je pod vprašanjem varnost. Ta formulacija je precej eh, nejasna in prosim vas, da jo bolj natančno opišete, gospod komisar. Ali lahko prosim odgovorite na teh pet vprašanj? na to pa bom besedo predal koordinatorjem in vsem tistim kolegi in kolegice, ki želite komisarju zastaviti kakšno vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Naš načrt za izredne razmere zadeva prav ta primer. Torej, če bi Britanci izstopili brez dogovora. S tem bi preprečili tako imenovano strmoglavljanje letala. Mi želimo, da bi letalo lahko letelo še naprej. Ljudje, ki sodelujejo v Erasmusu, kmetje, raziskovalci, poskrbeli bomo za vse te ljudi. Torej, če bodo Britanci uplačevali, bodo lahko sodelovali pri programih, ki so v interesu njihovih državljanov in institucij. Kako se bodo Britanci odzvali, bomo še videli. Prednost je ta, da od 30. marca naprej ne bo kaosa, ampak ker so Britanci tako imenovani neto uplačniki, je vprašanje, ali želijo še naprej uplačevati glede na to, da pač uplačajo več, kot dobijo od EU. V letu 2019 smo zato sprejeli ustrezne ukrepe. V delovni skupini v zvezi s 50. členom v svetu smo dobili kar nekaj ustnih vprašanj in povem vam lahko, da bomo v treh dneh odgovorili na vaše vprašanje in tudi na druga vprašanja, ki jih je dobila delovna skupina v zvezi s 50. členom. V torek ali sredo bomo lahko odgovorili na ta vprašanja. Kadarkoli in kakorkoli sem seveda pripravljen govoriti z vami. Te naloge smo se lotili resno, ampak vedeti morate, da se tako svet in komisija oba želita izogniti trdemu brexitu. Zato želimo imeti nek prehodni dogovor, tudi če ne bo izstopa na osnovi sporazuma. Lahko bi se odločili, da se bomo eno leto v okviru proračuna držali neke vrste sporazuma, zato da se poskusimo čim bolj izogniti, izogniti škodi, neurejenega izstopa. Kolikor je le mogoče, hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bom besedo predal koordinatorjem političnih skupin. Prosim vas, da če se le da, spoštujete omejitev dveh eh, minut. Dober zgled pa bo podal gospod Fernandez. Hvala, gospod eh, predsednik, govoril bom portugalsko. Motivista um in e šperk. Que... upam, da bo 5 pred 12 dogovor sklenjen. Ne za Evropsko unijo, ne za Združeno kraljestvo, ne bi bilo dobro, če bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije brez dogovora, ampak eh, kurativa je slabša možnost kot preventiva vseeno pa se moramo pripraviti na izredne eh, razmere, če bo do njih prišlo. Predsednik je imel več vprašanj. Sam bi se dotaknil plačil, ki jih lahko uporabijo v Združenem kraljestvu in v 27. reci plačila za številne ukrepe se bodo nadaljevala onkraj leta 2019 in Združeno kraljestvo mora to še naprej eh, pokrivati v skladu s prejšnjimi eh, dogovori. To je precej očitno. Vse obveznosti, ki so jih eh, sprejeli v obdobju 2014-2020, je treba izpolniti 100 odstotno to je bolj pravno vprašanje na nek način. Če Združeno kraljestvo ne izpolni svojih zavez, kakšne rešitve ste oblikovali za to, da bi zagotovili, da bodo spoštovali svoje obljube, da so skladni s proračunom. komisija mora zagotoviti jasno, jasen okvir za upravičence. Tudi, če ne bo dogovora, moramo sprejeti vse ukrepe, s katerimi eh, bi zaščitili upravičence in potencijalne upravičence v Združenem kraljestvu, eh, naprimer na področju Erasmusa, na področju inovacij in raziskav, na področju številnih eh, politik, ki so pomembne za državljane Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj bom besedo predal Eider Gardija Zaval. Ne. Prav če se želite odreči temu času prav. Gospod Kölmel, gospod Depre, ne, gospod Sole je naslednji. You, um, have... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad povedal, da se mi zdi neverjetno, da se moramo danes pogovarjati o takšnem načrtu za izredne razmere, kar se tiče zavez eh, Združne kraljestva za ta proračun. To je neuspeh na številnih področjih, neuspeh pogajen. Upam, da bo še vedno eh, dovolj časa, da bomo prišli do dogovora, ampak to, da se danes pogovarjamo o takšnem načrtu, je za me zelo žalostna stvar. Imam dve vprašanji za vas, gospod komisar dejali ste, da bo moralo Združeno kraljestvo v skladu z mednarodnim pravom še vedno uplačevati v proračun Evropske unije, ne glede na to, če dogovor bo ali ne, zaradi obveznosti in zavez, ki so jih sprejeli v preteklosti. Ali lahko malce več poveste o egzaktnih eh, eh, obveznostih, ki izhajajo iz mednarodnega prava? In še drugo vprašanje, kakšne ukrepe boste sprejeli, če se Združeno kraljestvo ne bo strinjalo uh, o izpolnitvi zavez za proračun za leto 2019. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Gospa Nirjada, gospod Arnat. Gospa Nirjada, se upravičujem, beseda je najprej vaša. Here, look, well, Najlepša hvala. Marsikaj bi lahko povedala o Brexitu tudi sama. Želim biti optimistka, ampak biti moramo realisti v tem primeru. E, imeli smo dogovor, vsaj menili smo tako, e, sedaj ga nimamo več in realistični moramo biti. E, v, lahko se zgodi, da Združeno kresto ne bo izpolnilo svojih e, obveznosti. Ta e, načrt je odvisen od. E, strinjanja Združenega kraljestva s tem, ampak moramo se pripraviti na to, da se ne bodo strinjali, ne glede na no, mednarodno pravo. Eh, naše pretekle izkušnje kažejo, da besede niso dovolj. Ne gre zgolj za kratkoročni proračun, ampak tudi za dolgoročno sprejemanje proračuna. Kaj se bo zgodilo v letu 2020, naprimer? Številna podjetja oblikujejo načrte za naslednjih, tri, eh, za naslednjih pet let ali pa za naslednja tri leta. Eh, od tega je veliko odvisno. Pomembno je tudi eh, vprašanje, ki ga je spostavil predsednik, vprašanje na temo partnerstev, konzorcijev. Mi na Irskem imamo veliko takšnih oblik sodelovanja in kakšne zaveze lahko damo tem akterjem tudi, akterjem tudi po letu 2019. Biti moramo realistični, naliti si moramo čistega vina. Lahko se zgodi, da Združeno kraljestvo eh, ne bo prižgalo zelene luči takšnemu eh, dogovoru. Biti moramo popolnoma pripričani, da je mednarodno pravo eh, vodotesno. Če ne bomo imeli pravnih zavez, bomo v popolnoma neznanih vodah in naša doznost v odbor za proračun je, da se na to pripravimo. Vprašanje pa je, če smo pripravljeni na to in eh, mislim, da bi se morali pogovarjati o tem, eh, kako bo to vplivalo na proračun. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Gospod Arnett, izvolite. Um... Najlepša hvala. Gospod komisar. Prvo kot prvo, mislim, da se je javno mnenje v Združenem kraljestvu v veliki meri spremenilo. Če se vrnemo v čas referenduma v letu 2016, eh, lahko vidimo, da so takrat nekateri voditelji kampanj bili pripravljeni sprejeti možnost, da eh, se bi lahko zgodilo, da dogovora med Združenim kraljestvom in eh, Evropsko unijo ne bo. Vedno so si prizadevali za dogovor, ampak bili so pripravljeni na to, da dogovora ne bo. Danes pa zaradi stanja v pogajanjih in mi dva imamo zelo različna stališča, zakaj smo prišli do eh, te faze, do te točke, ampak zaradi stanja v pogajanjih vidimo, da je vedno eh, več tistih, ki spremajo možnost, da dogovora ne bo, eh, nekateri pa si celo prizadevajo, da dogovora ne bo. In 30 odstotkov in več kot 30 odstotkov ljudi je takšnih v javnomnenjskih raziskavah v Združenem kraljestvu. Paziti moramo na te stvari. Parlament je uh, sicer glasoval za to, da noče uh, izstopa brez dogovora z zelo majhno večino, ampak ni sprejel zakonodaje, ki bi to preprečila. V Združenem kraljestvu bodo ljudje na to gledali kot na uplačilo 70 milijard evrov. Uh, v eh, proračun, tudi v primeru, da dogovora ne bo in v britanskih eh, medijih bo eh, to velik šok. To bo spet nekakšen samorok. Zanima me, zakaj menite, da bi Združeno kraljestvo sprejelo takšen dogovor? Uredba o Erasmusu je uh, ločena od te uredbe, če prav razumem. Kaj bi se zgodilo, če bi se Združeno kraljestvo uh, strinjalo s pogoji eh, na temo Erasmusa, ne pa s temi pogoji tukaj? A bodo pogajanja ločena ali gre tukaj za eno od tistih vprašanj, kjer uh, je vse izpogajeno šele takrat, ko je vse izpogajeno, drugače dogovora ni. Hvala, sedaj pa bomo besedo predal kolegin kolegice tistim, ki ste za njo prosili, gospod Olbricht. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Razumeti moramo razliko med dogovorom na finančni strani za 2021-2023 eh, in tem dogovorom. Eh, dogovor ki smo ga imeli, je, da bi Združeno kraljestvo ostalo v vseh programih do leta 2020, ampak ta dogovor sedaj ne velja uh, več. Gre za vprašanje odnosov med Evropsko unijo in eh, Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo ne bo več članica Evropske unije, to lahko potrdim eh, kolegom. Brez skrbi, ne pogovarjamo se o tem, kakšni bodo odnosi znotraj Evropske unije. To je začasna rešitev med Evropsko unijo dvema popolnoma eh, neodvisnima akterjema. Na eni strani Združeno kraljestvo, na drugi strani Evropska unija. In to je eh, začasna rešitev. Sedaj pa podrobnosti, kar se tiče začasne rešitve. Ko govorimo o britanskem eh, prispevku v eh, evropski proračun za 2019. Me to spomni na uh, eh, desno, ki s, uh, smo ga um, prejeli, glede tega, da bomo morali 1. Uh, eh, julija podpisati pogodbo za dva dni za asistente. Um, Britanci bodo izstopili ampak imamo rabat. A so države članice pripravljene izplačati eh, rabat za leto 2019? Za Združeno kraljestvo je to približno 11 z rabatom, brez rabata pa 17. Se države članice strinjajo z rabatom ali ne? Drugo vprašanje. A govorimo o plačilih ali govorimo o obveznostih? To je pravo vprašanje, zato ker je veliko investicij v teku. Če imamo dogovor eh, o plačilih, to popolnoma razumem. Biti moramo eh, zelo jasni, <coughs> gre za plačila, to je treba pokriti. Kaj pa obveznosti? Ne po 2020, to je neznana prihodnost. Kaj pa obveznosti za 2019? Če se strinjamo o obveznostih do 2019, bodo posledice na to v letih 2020, 2021, 2022 in tako naprej. Najprej gre torej za začasno rešitev. Eh, Združeno kraljestvo mora plačati eh, celotni prispevek 17 ali pa bodo države članice plačale romant, zato ker eh, se lahko zgodi, da bo na to Francija morala plačati 1,5 milijarde v tem letu. Kaj pa obveznosti, to je drugo vprašanje, to je zelo pomembno. Življenje se namreč ne bo končalo konec leta 2019. Nekatere investicije bodo končane leta 2020 in zaenkrat nimamo eh, rešitve. Slišali smo tudi nekaj o Erasmusu. Za vse morajo biti sprejete popolnoma nove pogodbe, zato ker bo vse končano. Erasmus prav, ampak zgolj za začetek. Mislim, da je to velik izziv. Naj povzamem. Kaj pa rabat in kaj pa obveznosti? Hvala. Merci. Hvala. Eh, besedo zdaj dobi naslednji govorec. Um. Gospod Howard. Gospod predsednik, hvala. No. Brexit brez dogovora je nekaj, eh, v kar sam ne verjamem. Mislim, da se to ne bo zgodilo. Tukaj gre bolj za blefiranje, po mojem mnenju. Namen tega pa je, da se eh, zagotovi to, da ljudje v Združenem kraljestvu podprejo ta zelo slab dogovor. In verjamem tudi to, kar je povedal komisar, tukaj imamo en kaveat um, glede najboljšega možnega dogovora. To je najboljši možen dogovor glede na rdeče linije, ki jih je britanska vlada predstavila v pogajanjih. Obstajajo pa veliko boljši dogovori, ki bi jih lahko dosegli z odprtimi pogajanji. Ampak tukaj je šlo za opustitev dolžnosti. Nikoli v Združenem kraljestvu ni bilo načrta za tak odhod. Eh, in tudi, če bi eh, to obstajalo, bi bilo to v korist eh, konzervativcev, ne pa celotne države. Združeno kraljestvo tudi nima nobenih mehanizmov eh, za eh, rešitev tega problema. Obstaja velika negotovost, sam sem se sestavil s številnimi organizacijami, tudi včeraj, in e, določena podjetja nimajo nobene gotovosti glede nadaljnega financiranja. In ne vem, kaj bo Združeno kraljestvo naredilo, se ne bo moglo prevzeti vsega tega financiranja. Pa ne gre tukaj samo za Združeno kraljestvo ali pa za EU. V teh programih obstaja tudi velika soodvisnost med institucijami Združenega kraljestva in EU. Torej, e, komisija e, predlaga zelo občutljivo stališče. In e, mislim, da se Eh, ta situacija sploh ne bi smela zgoditi, pa je do tega prišlo zaradi politike, ne pa zato, ker bi imeli eh, v mislih predvsem interese državljanov. Kako bodo zdaj eh, kmetje dobili plačila, kako bodo raziskovalci, univerze, kmetijstvo dobili plačila premijejka Združenega kraljestva je bila jasna v svojih izjavah. Mm, veliko ljudi ji zaupa, jaz sem malo bolj skeptičen, ampak rekla je, da bo Združeno kraljestvo v vsakem primeru izpolnilo obveznosti. Proračun za leto 2019, kot je rekel komisar, to je obveznost po mednarodnem pravu. In v času, ko je Združeno kraljestvo bilo eh, članica, Eh, je to veljalo in če eh, za obveznosti eh, Združenega kraljestva in pa mednarodno pravo tukaj se upadata, potem bo seveda Združeno kraljestvo prevzelo te obveznosti. To bi namreč zelo škodilo v gledu države, če Združeno kraljestvo ne bi spoštovalo svojih zavez. Hmm. Združeno kraljestvo je že veliko izgubilo na ugledu, kar se tiče stabilnosti. Eh, in mislim, da eh, bi se morali tukaj strinjati s tem, s prevzemom obveznosti. Eh, upam, da ne bo izhoda brez dogovora, ampak moramo imeti pa pripravljen tudi načrt mm, za slabšo možnost. Torej izhod brez dogovora. Hvala. Hvala, gospa Holmajer, izvolite. Hvala. Jan Olbricht se je prej oglasil, zato sem lahko jaz kratka. Moje vprašanje je, kaj bomo storili, če bodo Britanci prišli na to zamisel, da pač ne bi uplačali svojih obveznosti za leto 2019 čutili bi se lahko nezavezane k temu, da izpolnijo svoje obveznosti. Sicer slišim eh, komentarje kolegov iz desne, ampak eh, razprave v britanskem parlamentu so mi bile res eh, nenavadne. Včasih so humoristične, ampak ugotoviti je treba nekaj. Namreč parlament v Britaniji si je edin v eni stvari, namreč, da niso sposobni sprejeti odločitve. Niso ne za nova pogajanja, ne za trti brexit, ne za mehki brexit. Čim več želijo dobiti od EU, sami pa bi dali ali uplačali čim manj. To je vsaj moja ugotovitev. No. Zanima me, kaj države članice načrtujejo za primer, ko se recimo za obdobje 2019-2020 ne zgodi nič, da ne bi Britanci recimo plačali nič ali premalo. Zaenkrat še ne vem, kaj se bo zgodilo v tem primeru in zanima me, kakšni potencijalni scenariji se rišejo v tem primeru. Hvala. Merci. Hvala. Gospod Rubik. Ja, danke. Eh, Faktom, mister. Hvala. 1. aprila bomo najverjetneje vedeli, kako bo. No, morda nekoliko kasneje bomo videli. Posledice bodo nastopile k malu. Vprašanje je, ali bo še kak referendum, ne vem. Odločili so se za neposredno demokracijo, pri tem bi morali ostati, sporazum imamo, če bodo sporazum zavrnili bo pač Združeno kraljestvo ostalo članica. To bi rešilo veliko problemov. Evropski parlament oziroma parlament v Združenem kraljestvu mm, ni sprejel sporozuma, ki ga je izpogajala vlada iz dveh razlogov. Nekateri si morda želijo trdega brexita, ampak če se bo to zgodilo, bo Velika Britanija imela status Uzbekistana prej smo menili, da bi to lahko bila Avstralija ali Nova Zelandija. Ne, s tem dvema državama že imamo dvostranske sporazume. Zato je Uzbekistan zdaj najboljša primerjava. Vprašanje je, kako bomo potem rešili vprašanje Severne Irske. Severna Irska bo potem tudi tretja država in vprašanje je, ali smo pripravljeni še naprej plačevati Severni Irski, tudi če bo tretja država, kajti v tem primeru bo Severna Irska potrebovala podporo. In v prehodnem obdobju eh, lahko vidimo, da so se tudi Švicari pogovarjali z Britanci, govorili so o obeh možnostih, o kaotičnem izstopu in tudi o urejenem izstopu. Za Švico so pogajanja zaključena In e, vprašanje je, kakšne posledice ima to za nas. Vprašanje pa je tudi, kaj se bo zgodilo z temi osmimi institucijami, za katere sem pristojen jaz. Namreč, kaj se bo zgodilo z izstopom evropskih poslancev? Bodo ostali tukaj kot opazovalci? Bodo... Kaj se bo zgodilo? Ali bo britanski parlament napotil svoje poslance v Evropski parlament. Kaj se bo zgodilo z Evropskim sodiščem, naprimer? Bodo morali ti eh, sodniki, ki tam sedijo, v žalni slovesnosti, potem 1. aprila zapustiti institucijo. Kaj se bo zgodilo? Naši britanski prijatelji namreč eh, zelo dobro in pozitivno prispevajo k sodelovanju med Združenim kraljestvom in EU. jasno je tudi, da bi morali ločitev obravnavati podobno kot pristop. Pri pristopu imamo določene faze in tudi pri izstopu bi torej moralo veljati podobno. Kar zadeva proračun 2019, pri pogajanjih je sodelovala tudi britanska vlada, zato ne vem, zakaj se britanska vlada ne bi čutila zavezane spoštovati rezultata teh pogajanj. Dobro, imamo sporazum o izstopu, ampak vem, da je trdi brexit še vedno mogoč. Vseeno pa britanska vlada glasuje o našem proračunu. Proračun bo tekel naprej in obveznosti ter plačila morajo veljati in tudi treba jih je izvesti, kajti gre tudi za vprašanje zaupanja. Ne, moramo dopustiti, da bo nekdo sedel za pogajalsko mizo, glasoval, vedoč, da bo morda rešitev trdi brexit, da potem ne bo treba plačati. Moramo poskrbeti torej, da Združeno kraljestvo ne bo Uzbekistan. Hvala, gospod Vjoti. Grazie, eh, Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko. Postavil bi nekaj hitrih vprašanj. Rad bi bil optimist, tako kot so rekli tudi že kolegi pred mano. Torej, upamo lahko, da bo dosežen dogovor in da ne bomo potrebovali eh, načrta za ukvarjanje z Brexitom brez dogovora. Sam sem bil poročevalec. Eh, za proračun za leto 2019, tako da bom tudi osebno vzel, vzel kot osebno želitev, če ne bo dogovora. Zelo bom jezen, ampak po vašem načrtu, gospod komisar, ali mislite, da v tesnem časovnem okviru, v katerem zdaj delamo, ali bodo države morale načrt potrditi tudi v nacionalnih parlamentih ali po. Um, in to treba obravnavati tudi na marčevskem vrhu in pa tudi na aprilskem srečanju, kakšne bodo tu pristojnosti Evropskega sodišča, ko gre za novi dogovor. In zanima me tudi, kaj menite o uh, tem osnutku proračuna, ki eh, zajema 20 milijard. Gospa Toma, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se upravičila za zamudo. E, mogoče bom vprašala kaj, kar so povedali že drugi, eh, tako da mi ne zamerite teh neumnosti, prosim. Ampak eh, kar se Brexita tiče, si sama vedno uh, raje predstavljam najslabše in potem sem vedno zadovoljna z rezultatom. Eh, mislim, da je treba na tem področju zdaj vzeti v obzir tudi najslabši možen scenarij. Osredotočila pa bi se na dve temi, eh, ki posebej zadevata tudi regijo, iz katere izhajam, pristanišča in pa ribištvo. Če ne bo dogovora, potem bo veliko regij ali pa vsaj šest ali sedem držav uh, Evropske unije, katerih plovila bodo lovila oziroma zdaj lovijo v vodah Združenega kraljestva, potem pa tega ne bodo več mogla. In eh, na, v evropskih vodah pa obstajajo že veliki pritiski na naravne vire in teh pritiskov ne bomo mogli povečati. Torej, uh, Eh, kje bodo ta plovila potem uh, lovila. Mislim, da je to treba obravnavati zelo resno. Pripravlja se tudi poročilo odboru za ribištvo. In če bo kdaj eh, prišlo do tega, da ljudje ne bodo več mogli živeti od dejavnosti, s katero se preživljajo, bo treba razmisliti tudi o načinih, kako jim pomagati. Torej, mm, Rada bi, eh, da razmislimo o tem problemu ribištva. No, potem pa še pristanišča. Če ne bo dogovora, potem bo tu situacija, eh, kot jo imamo s tretjimi državami, torej uvedene bodo carine, eh, treba bo izvajati veterinarske preglede za živilske proizvode. In za pristanišča eh, to predstavlja veliko razliko. Eh, Naprimer za pristanišča na severu Francije, mm, Belgije, Nizozemske, eh, Švedske, Danske, no ne bom naštevala zdaj tukaj. Za ta pristanišča bo treba preoblikovati infrastrukturo. In ponavadi, ko Eh, pride eh, trajekt, eh, preprosto tovornjaki zapeljajo ven, potniki izstopijo in problemov ni. Ampak zdaj pa se bodo stvari zelo zapletle. Te dve točki sem želela izpostaviti. Isto se bo dogajalo na letališčih. Sama živim v bližini majhnega letališča in tam poteka promet predvsem med Francijo in Združenim kraljestvom in zaenkrat ljudje niso navajeni na vse te preglede, um, ki bodo potrebni potem, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo. Ne vem, ali je že narejen seznam vsega, kar bo treba postoriti, ali so države o tem že razmislili, ali so pripravljene na to. Ampak, če uh, naredimo eh, seznam uh, eh, z proračunskega vidika, bo to predstavljalo velik strošek. Hvala. Hvala, mislim, da ni drugih, ki bi želeli besedo. Eh, tako da bi sam še postavil eno dodatno vprašanje. Pred dvema tednoma eh, v Štrasburu je gospod eh, Selmajer prišel in se sestal s predsedniki odborov, pa tudi z določenimi poročevalci. Želel nam je um, predstaviti nujne ukrepe, ki jih bo komisija sprejela v primeru nedogovora mi smo razumeli, kot da na proračunskem področju učinkov ne bo. V naslednjih dneh potem pa smo v politiku prebrali, da je komisija sporočila, da bo omejila zaveze in plačila zato, da se ne bo znašla v težavah, če do dogovora ne bi prišlo. Mogoče nam lahko vi kaj več eh, poveste o tem. Moje drugo vprašanje je, pa uh, upošteva tudi vse vaše vidike, ki ste jih izpostavili, kolegi. Situacija je zelo kompleksna. Sam sem presenečen nad odpornostjo Evropske unije. Eh, ponavadi so politiki zelo kritični do Evropske unije, grozijo celo z izstopom iz evroobmočja um, to govorijo, preden so izvoljeni, ko pa so enkrat izvoljeni, pa se uh, prilagodijo. Prilagodijo se pravilom Evropske unije in evroobmočja. In nek uh, premije je pred štirimi leti se šest mesecev boril proti uh, dogovoru, ki so ga predlagali upniki v njegovi državi. Uh, grozil je celo, da bo dal to na referendum. Uh, Potem pa je bil dogovor takoj podpisan, ko je ta človek postal premije. In veliko je takih primerov, veliko je upiranja, eh, ko gre za ekonomske zadeve, monetarne zadeve, tudi eh, socialni vidiki so vključeni. In eh, ni nemogoče, da Združeno kraljestvo ne bo občutilo te evropske odpornosti. No, zdaj že slišimo glasove na eni in drugi strani kanala, eh, da naj bi preložili Brexit. To pomeni, da bo Brexit še naprej članica, oziroma da bo Združeno kraljestvo še naprej članica, oprostite in da bi moralo Združeno kraljestvo potem tudi izvesti evropske volitve. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem, gospod komisar? Mogoče eh, bo spet organiziran referendum o eh, izstopu ali pa o tem, da Združeno kraljestvo vendarle ostane članica EU. Teren. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, hvala lepa za vaše zelo strokovna vprašanja. Zadevajo izvajanje proračuna 2019, ampak ne samo to. Kar zadeva ne proračunsko vprašanje, tukaj sicer nisem jaz odgovoren, ampak vseeno lahko poskusim na to odgovoriti. Če bodo Britanci želeli zaprositi za preložitev izstopa za dva ali tri mesece in če za to obstajajo ustrezni razlogi, potem vidim dobre možnosti, da bi države članice to lahko soglasno sprejele. Ampak za 8 ali 12 tednov mora biti zagotovljeno, da bo prišlo do napredka in da bomo na koncu dobili tudi dogovor daljša preložitev bi bila nemogoča zaradi volitev v Evropski parlament. Kajti država članica mora poskrbeti za aktivno in pasivno volilno pravico. Če obstajajo kakšne druge možnosti, naprimer združitev Nemčije, ampak takrat je prišlo do tega, da je med mandatom v Evropsko unijo pristopilo 18 milijonov državljanov. In ti, združen, ti poslanci so lahko sodelovali na naslednjih eh, volitvah. Ampak Združeno kraljestvo je zdaj članica in nobenega smisla ne bi imelo imeti volitev, če bodo čez dva ali tri mesece izstopili iz EU. Ribištvo to je zelo občutljiva tema, kajti tam zdaj ribarijo ribiči iz Francije, Irske, Nemčije, Danske in ti ribarijo na odprtem morju Združenega kraljestva, zato da lahko naslovijo popraševanje na svojih trgih. No, ta pravica bi takoj odpadla, zato je bilo to zelo pomembno za našega glavnega pogajalca, gospoda Barnijeja. Če želimo obdržati pravice za ribiče, morajo tudi seveda Britanci ponuditi enako. Gre za dogovor dajanja in jemanja. Enako velja za letališča in za potreben nadzor zlahka bi prišlo do preobremenjenosti institucij in pojavila bi se nevarnost za kaotične hmm, zadeve. So Britanik? Mm, res je, da so določena ribiška območja eh, del Združenega kraljestva, eh, ampak eh, pomemben del britanskega ribištva se tudi izvaja na evropskem območju, tako da bi morali najti pravo ravnovesje med eh, ribiči in pa potrošniki. Če bomo dobili brexit brez dogovora in če bodo ribiči prizadeti, moramo preveriti, kako bi lahko iz SKP zagotovili ustrezna proračunska sredstva zato da bi ljudem pomagali pred nesolventnostjo in da bi jih finančno podprli, zato da izravnamo te pomankljivosti, ki se bodo zgodile. Kaj se zgodi, če ne bo dogovora? To ni popolnoma jasno, ampak jasno je nekaj. Če ne bi bili ustrezno pripravljeni, bi to bila velika napaka možnost, da ne bo odgovora, ni nična. Ni tudi 80 odstotkov, ampak eh, možnost jaz ocenjujem na 30 do 60 odstotkov in pameten človek se bo pripravil. Zato smo pripravili dva svežnja. Imamo načrt za izredne razmere, za socialni sektor, za Erasmus, in za izvajanje proračuna. In tukaj smo podali predlog Britancem, In kar zadeva pripravljenost, tukaj smo vključili vse sektorje gospodarstva, vse proizvode, vse storitve, vse smo analizirali in na neki točki, morda v začetku marca, bomo preko medijev, preko zbornic, sindikatov poskrbeli za ustrezne informacije. Vsi akteri na gosp gospodarstvu EU27 bodo dobili informacije in nasvete. Priprave so že daleč in naše službe zelo konkretno delajo na tem, kako bi lahko omejili škodo in kako bi lahko zastavili odnose med EU27 in Združenim kraljestvom. če bo svet naše predloge sprejel samo delno, je to pač njihova pravica. Svet je tukaj zakonodajna oblast in vi kot parlament ste v situaciji, ko boste lahko podali soglasje ali pa predloge zavrnili. Če bo svet sprejel samo Erasmus, je tudi to smiselno, boljše to kot nič. In če bodo Britanci pri svežnjih za Erasmus, raziskave, kmetijstvo in tako naprej vzeli samo del, se moramo potem mi odločiti, ali je to za nas sprejemljivo. Preveriti je torej treba, da vidimo, kateri elementi bodo sprejemljivi za naše britanske prijatelje. Enako velja za rabate. Svet se mora zdaj odločiti, ali bodo ti rabati ostali, ali bo z izstopom dejansko odpadel tudi rabat za Združeno kraljestvo. Naš proračun za 2019 se nanaša na tako na zaveze, kot tudi na plačila. Številna plačila bodo stekla leta 2019 pri Erasmu. Gre za to, da je treba ljudem dati denar vsak mesec, zato da lahko živijo, da lahko poravnajo svoje stroške. Gre za zaveznosti oziroma prevzem obveznosti za plačila in sredstva za prevzem obveznosti na tekoči osnovi. Še nekaj bom ponovil. Z vidika neto plačnika je naša ponudba takšna, da bodo britanski prijatelji plačali nekaj več leta 2019, kot bodo dobili iz programov. Vendar, zato bodo za raziskovalne institucije, znanstvenike, kmete, in mlade preprečili ali pomagali preprečiti kaos. Politiki v Londonu se bodo morali odločiti, kaj jim je bolj pomembno. Seveda je to odvisno tudi od tega, kakšno bo ozračje med Londonom in Brusljem. Če bi bilo ozračje zastrupljeno, potem bi skrajnji v Londonu lahko poskrbeli, da bo sporazum zavrnjen ali naša ponudba zavrnjena. Če bo ozračje dobro, bi lahko bilo to sprejeto. Mi kot komisija pa smo morali pripraviti ponudbo, če je ne bi, bi to bila napaka. In zdaj je pravi čas za to. Gle v bistvu samo za majhen dogovor o izstopu. To se omejuje na leto 2019, na proračun in na programe. To je majhen gradnik, ki je sicer vključen v sporozum, ampak zdaj smo ga izuzeli in ga lahko ponudimo ločeno. Gre za mini sporozum o izstopu. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo, če Britanci ne bodo več plačevali, ne glede na to, da so sodelovali pri sprejetju proračuna, ne glede na to, da proračunski ukvir teče do leta 2020, na to vprašanje je zelo napeto. Potem nam ostajajo mednarodna sodišča. do konca leta 2020 obstajajo zaveze za plačila in tam bi lahko mi predstavili mm, svoj primer. Kar zadeva časovnico, imamo jasno časovnico. Današnja seja ima pomembno vlogo pri tem. 18. marca boste morda glasovali, kolikor vem, in potem boste 3. ali 4. aprila podali soglasje ali pa boste to zavrnili. Zved pa hm, bo še predtem preveril naše delo, to bo 7. marca in na skupnem zasedanju sveta bodo 8. aprila po potrdizi parlamenta tudi oni potrdili. 9 dni po izstopu bomo imeli pravno veljavno ponudbo, politično, lahko to v Londonu že zdaj preverjajo. In do 18. aprila bodo Britanci potem imeli čas, ali do 30. aprila, da to sprejmejo, se k temu zavežejo, da sprejmejo naše revizijske sisteme in da izvedejo tudi prva plačila. 8. april je pravi čas, po mojem mnenju, za to, da to ponudbo podamo pravno in tudi politično. To so bila glavna vprašanja. Kar zadeva vprašanja v okviru delovne skupine za 50. člen in kar zadeva vaše vprašanja, lahko vam povem, da bom na ta vprašanja v celoti odgovoril v naslednjih dneh. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, za vašo predstavitev danes. Hvala tudi za vse vaše komentarje in pojasnila. Govorili smo o tem, kako bi bilo, če Združeno kraljestvo 29. marca izstopi brez dogovora. Ta osnutek uredbe skuša najti pravo ravnovesje med eh, posledicami, negativnimi posledicami, tako za Evropsko unijo kot Združeno kraljestvo. In pa situacijo, ko bi imeli dogovor in ko bi pravzaprav takih posledic ne bilo. Združeno kraljestvo eh, si bo moralo zelo prizadevati, da pride do dogovora. Moramo razmisliti pa tudi o sankcijah, če Združeno kraljestvo ne bi spoštovalo svojih zavez. In uh, moramo se na vsak način skušati izogniti takemu scenariju, uh, moramo biti pametni, eh, načelni in uh, videli bomo, kaj se bo zgodilo in ali bodo mogoče uh, britanski voljivci tudi morali glasovati o svojih novih poslancih maja. Hvala, gospod komisar, hvala za vse vaše odgovore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 proračun za leto 2019, poročevalec in pa poročevalci v senci bodo pozorni. Zdaj pa se že v bistvu pripravljamo tudi na proračun za leto 2020. In eh, o tem nam bo kaj več povedala kolegica Holmajer. Ona je splošna poročevalka in njena ponovna izvolitev v parlament je zagotovljena. Tako da bo lahko nadaljevala z delom splošne poročevalke od 1. julija naprej. Ähm, Hvala lepa. No, obeti so dobri, ampak odločali bodo seveda voljivci tako je pri nas vseh. No. Mislim, da je vseeno prav, da se zelo resno začnemo pogovarjati o proračunu 2020 in zato želim predstaviti svoj predlog, predlog glede smernic. Se upravičujem, da pač vsega nisem uspela tako natančno in podrobno obravnavati. Seveda zadeve bomo dopolnili v okviru predlogov sprememb in tako naprej, kajti okvir, ki ga imamo na voljo, glede omejenega števila znakov, nam ne omogoča, da bi omenili vse, vključno z razvojno pomočjo in tako naprej. Gospod Vijoti dobro ve, treba se je pač omejiti na to, kar je pač mogoče v prvem osnutku in zdaj lahko skupaj delamo na tem, da bo na koncu osnutek takšen, da bo vključeval vse, za kar menimo, da je treba izpostaviti. Pri smernicah za letošnje leto sem se posvetila temu in sem delala na osnovi tega, kar je za letošnje leto izpostavil gospod Vioti. Ne smemo se preveč oddaljevati od tekočega dela, treba je zagotoviti neko kontinuiteto in spet bomo dali pozornost obzorju 2020, inovacijam in raziskavam. Govorili bomo tudi o razvoju in o vprašanjih, ki so povezana s tem, o tem smo govorili tudi v zadnjih pogajanjih. Gre za programe, ki so premalo financirani, so pa zelo dobro sprejeti v državah članicah in dejansko prispevajo zelo pozitivno k temu, da se države lahko razvijajo naprej v času gospodarskih težav. Naprimer, program Kosme je takšen. Potem vprašanje varnosti, svobode, solidarnosti, medsebojnega razumevanja. In eh, Erasmus je prav gotovo treba omeniti. Zadnjič smo to zelo intenzivno obravnavali in še tako imenovan program JEJ. Gre za pobudo za zaposlovanje mladih. Zelo zanimivo je gledati, kako se programi spreminjajo in razvijajo v okviru JEJ in gre tudi seveda za podnebne spremembe in tako naprej. Razvojno pomoč sem lahko omenila samo z enim stavkom, povedati pa želim, da sem na tem področju tudi sama zelo aktivna in skupaj z vami lahko, če želite, še delamo na tem, kajti mislim, da je to ključno področje za nas in da bo takšno tudi ostalo, zato da bi lahko obvladali vprašanje migracij in eh, usode ljudi, ki se podajo na pot. Mislim, da bi Evropska unija lahko z razvojno pomočjo pomagala tem ljudem. Ne bom se zdaj spuščala v podrobnosti. Hvala lepa za komentarje, ki ste jih že poslali. Veselim se sodelovanja z vami. Hvala za vse komentarje, ki jih še boste poslali. In želim si, da bi skupaj imeli lahko dobro, močno stališče, kajti razprava, ki smo jo pravkar imeli, je v bistvu dober znak za to, kaj nas čaka. To je prehod do naslednjega večletnega finančnega okvira in do razprave na to temo, ki bo prav tako zelo napeta, kaj ti zadnjič so pri prehodu države članice poskusile vplačati čim manj in predsednik je na to upozoril. Kolega Lamasur je prav tako takrat sodeloval, pri tem pa tudi kolega Fernandez. Namreč takrat smo se borili za to, da države članice niso želele izpolniti vseh svojih zavez in v drugem, v tretjem krogu, potem ko je bil sprejet nov večletni finančni okvir, smo bili že skoraj besni. Namreč države članice so se natiho zadolževale, zato ker niso uplačevali toliko, kot bi bilo treba. To pravno ni dovoljeno, ampak eh, države članice preprosto niso plačale računov, ki so jih imele doma. No. Sami se bomo morali tokrat pripraviti na ta prehod. Zdaj gre tudi za vprašanje Brexita, vprašanje, kako bo postopalo Združeno kraljestvo tukaj. proračun za 2020 bomo pripravili usklajeno z poročevalci in tistimi, ki delajo na novem večletnem finančnem okviru. In uh, mislim, da nas čaka veliko dela, zdaj pa me zanima, kakšni so vaši komentarji in veselim še se že sodelovanja. Hvala. Voilà euh. no, to so dobre napovedi. Zdaj pa bom dal besedo poročevalcem v senci. Gospa Gluanik Mohan je prva. Hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi in kolegice, eh, še posebej se obračam tukaj na poročevalko. Res mi je v veliko veselje, da eh, pri tem delu zastopam svojo skupino socialistov in demokratov. Skupaj pripravljamo proračun za leto 2020. Zadnji proračun, pravzaprav res zadnji proračun trenutnega večletnega finančnega okvira je to. In um, treba je upoštevati obdobje, ki je pred evropskimi volitvami. Uh, prav tako smo danes zjutraj že govorili o eh, tem, o posebnem kontekstu, ki ga bo prinesel Brexit. Zahvaljujem se vam, gospa poročevalka, za te glavne smernice, ki ste nam jih. Uh, Eh, na zelo strnen način predali v svojem osnutku. Eh, mi jih bomo še obogatili s svojimi predlogi, za mojo skupino pa to že predstavlja zelo dobro osnovo za pogajanja. Zato se vam tudi iskreno zahvaljujem. Eh, to poročilo še vedno temeli na proračunskih zavezah Združnega kraljestva in izmenjava mnen danes zjutraj nam je tudi to pokazala. Torej, Mm, da lahko računamo na te zaveze. Proračun mora biti dovolj ambiciozen, predstavljati mora eh, tudi most do naslednjega večletnega finančnega okvira in mislim, da to moramo vse čas imeti pred očmi. Torej, da se povezujemo že z naslednjim večletnim finančnim okvirjem, ki prihaja potem leta 2021 do 2027 moramo se izogniti novi krizi s plačili. Do take krize je že prišlo v preteklosti. Ne smemo dovoliti, da se to zgodi tudi leta 2020 in pred očmi moramo imeti tudi pomembne politike Evropske unije, kot je naprimer kohezijska politika in za take politike je treba najti ustrezno rešitev. Potem Eh, instrumente fleksibilnosti eh, potrebujemo, potem finančno uredbo, eh, s pomočjo katere bomo zagotovili ustrezen, trden proračun. Parlament se je zelo zauzel v pogajanjih in treba je to vključiti tudi med glavne smernice. Potem inovacije, raziskave, delovna mesta rast, eh, potem prost eh, pretok znotraj Evropske unije, brez notranjih meja. To je zelo pomembno. Potrebujemo pa tudi integrirano politiko za upravljanje zunanjih meja. Eh, sama bi rada povezala ti dve vprašanji. Potem povečanje sredstev za Erasmus, to se mi zdi zelo, zelo pozitivno. Eh, prav tako povečanje za orodja za boj proti brezposelnosti mladim, potem tudi za soočanje s podnebnimi izzivi, zato bomo potrebovali več sredstev in to se mi zdijo pomembna področja. Potem pa pomembna in obsežna integracija na področju azila in migracij. Eh, to je tudi eden od dosev, s katerimi se bomo morali v prihodnosti veliko ukvarjati. Danes sem že dala nekaj svojih eh, idej, o tem se bomo še skupaj pogovarjali. Želim, da bi proračun za leto 2020 bil usmerjen tudi v prihodnje generacije. In v tem pogledu bom še posebej eh, pozorna na pobudo za zaposlovanje mladih. Mm, torej, poskrbeti bo treba tudi za mlade, ki niso ne v procesu izobraževanja, ne eh, eh, na delovnem mestu. Eh, potem novi večletni finančni okvir bo vplival na nas, potrebujemo tudi socialni stebr in tega je treba upoštevati. Potem promocija vključevanja, boja proti vsem oblikam diskriminacije in tako naprej. No, pri tej prvi izmenjavi mnen pa bi rada izpostavila še nekaj in sicer eh, spremembe v proračunu na področju digitalnega eh, delovanja, potem okolja, sociale in ekonomije. Zagotoviti moramo vzdržno, trajnostno rast, ki bo zelena in vključujoča. Ves čas. Uh, moramo imeti to pred očmi. Pa še nekaj bi povedala. Evropska unija brez notranjih meja, eh, to je ključnega pomena, je pa ta stvar zelo povezana tudi z dobro zaščito zunanjih meja. Zagotoviti je treba varnost evropskih državljanov, eh, zaščito jim je treba zagotoviti in Zato so pomembni vsi vidiki povezani z državljanstvom. Ko govorimo o varnosti, vse to govorimo, da potrebujemo Evropo, ki bo zagotavljala to varnost in mislim, da je tukaj razsežnost eh, državljanstva in državljanskih pravic tudi zelo pomembna. Zahvaljujem se vam, gospa poročevalka. To je naša prva izmenjava mnen. Upam, da bo nadaljne delo tudi še uspešno in želim si, da bi delovali v čim bolj konstruktivnem duhu. Hvala. Hvala, Nils Torvalds. Euh, hvala, gospod eh, predsednik. Najprej hvala lepa kajti ta dokument je res dober. In to je konec mojega nemškega dela. Mogoče bi lahko nadaljeval, ampak eh, to bi bilo zelo težko za me. Ko sem prvič prebral to poročilo, nisem bil povsem prepričan. Uh, ne vem, pravzaprav nisem našel veliko stvari, s katerimi se ne bi strinjal in moral sem dvakrat prebrati, da bi ugotovil, kaj pravzaprav manjka. Monika Holmajer je bila tudi omejena pri eh, besedah, pri številu besed eh, in tisto, kar ni vključeno, eh, tega verjetno Monika ni izpustila, zato ker se ji ne bi zdelo pomembno, ampak zato ker ni bilo prostora. Um, eh, treba je ukrepiti programe, ki dobro delujejo, to je povdarila tudi uh, Monika. Potem uh, podnebne zaveze bi bilo treba ukrepiti, um, mm, ker boja proti podnebnim spremembam še nismo dobili. Rad bi spomnil na to tudi zato, da bo to upoštevala komisija, ko bo pripravljala osnutek proračuna za leto 2020. Mi bi si želeli, Eh, proračuna, ki bi bil bolj usmerjen v eh, boj proti podnebnim spremembam, v trajnost, eh, tako da ne bi škodili več podnebju in okolju. Dva programa pa sta taka, o katerih nismo prepričani, to je EFSI in pa pobuda za zaposlovanje mladih. Pa ne govorim tukaj proti svoji spoštovani kolegici, eh, poročevalki v senci, ki je govorila pred mano in ki je zelo poudarjala pobudo za zaposlovanje mladih. Mislim, da bi v obeh primerih lahko stvari izboljšali. Sodišče je dokazalo, da bi lahko določene projekte iz EFSI-ja lahko financirali drugače, naprimer z um, uh, dodatnostjo, z dodatnimi sredstvi. Uh, Kar pa se tiče pobude za zaposlovanje mladih, bi morala ta zagotoviti dodano vrednost na evropski ravni, ne pa nadomestiti prizadevan držav članic. In tukaj tudi vidimo, kako eh, so sredstva pravzaprav odhajala. Ni jih bilo dovolj. Evropska unija bi Eh, morala bolj financirati znanost. Države članice pa so na teh področjih potem omejile svoje proračune. In, in vedno, ko financiramo nekaj, eh, kar se nam zdi zelo dobro, potem države članice eh, to označijo za slabo in tam odrežejo del svojih sredstev. poskrbeti moramo, da do tega nasprotnega učinka v državah članicah ne bo več prihajalo. Potem še en odstavek eh, obstaja, to je odstavek 11, kjer se sprašujemo o pristojnostih Evropske unije. Zagotoviti moramo tudi socialno kohezijo za starejše. In na finskem imamo trenutno eh, škandal v povezavi z oskrbo, ki so je deležni starejši. Torej, to bo verjetno vroča tema v številnih evropskih državah. Moramo pa biti pozorni, ko eh, se ukvarjamo s temi problemi in upoštevati pristojnosti držav članic. Poleg tega eh, pri zdravstvu moramo tudi razmisliti o tem, kateri del naj bi prevzele države članice in katerega Evropska unija. Kolega Žerard Depre, eh, dela koristne stvari eh, nekje druge v tem trenutku, vsaj upamo tako. In on bi spregovoril o potrebah na področju migracij, ampak to je omenila tudi Monika Holmajer, tako da upam, da bomo našli eh, dobro rešitev s sodelovanjem vseh poročevalcev v senci. Upam, da bomo pripravili tudi najboljši dokument doslej na tem področju. Meteor, merci. No, to je zelo obetavno, hvala. Jordi Sole je naslednji. Merci, monsieur le président. Um... Hvala, gospod predsednik. Ravno kar smo razpravljali o proračunu za leto 2019 in posledicah Brexita na ta proračun, ampak tudi po Brexitu se bo življenje nadaljevalo. In še naprej bomo morali delati tudi na pripravi naslednjih proračunov. No, eh, zdaj smo se začeli ukvarjati s proračunom za leto 2020 in poročevalki se zahvaljujem za njene predloge. Hvala tudi za te smernice, prve smernice, ki ste jih podali. Cenim to, da dokument ni dolg, da ne gre za nek neskončen seznam, ampak eh, so predlogi zelo strnjeni. Eh, Strinjam se s številnimi točkami, ki ste jih izpostavili, naprimer s tem, da se je treba izogniti eh, krizo, krizi pri plačilih. Imeli smo take izkušnje v prvih letih trenutnega večletnega finančnega okvira. Eh, prišlo je do kar hude krize pri plačilih in eh, treba je bilo iznajti mehanizem, da smo se temu izognili temu se moramo izogniti tudi v prihodnem proračunu. Na koncu poročila ste omenili tudi težavno temo v zvezi s členom 15.3. V zadnjih pogajanjih za proračun za leto 2019 smo imeli težave s tem in svetu moramo jasno povedati, da potrebujemo jasnost. Treba je pojasniti to, ali člen 15.3 zdaj razumejo vse države članice. Ugotoviti bo treba tudi, ali so ga države pripravljene uporabiti. Lahko se strinjam tudi s potrebo potem, da se uh, okrepi inovacije, da se ukrepijo priložnosti za mlade, boj proti brezposelnosti med mladimi in še številna druga področja. Ampak eh, seveda pri proračunu ne gre samo za številke, gre tudi za politične prioritete, pa ne samo za leto 2020, ampak za celotno naslednje finančno obdobje. In moja skupina, kot veste, meni, da se ne osredotočamo dovolj na največje izzive Evropske unije. Eh, torej izzive, ki nas še čakajo v prihodnosti. To so socialna kohezija in podnebne spremembe. Na ti dve kompleksni področji bi se morali, po mojem mnenju, bolj osredotočiti. Okoljski izzivi in podnebne spremembe so eh, zelo pomembni, ukvarjanje z njimi bo eh, naša ključna naloga v prihodnosti in to bi morala biti horizontalna naloga ki se bo prenesla in ustrezno odražala tudi v proračunu in to na bolj ambiciozen način, kot je to vključeno zdaj. Treba je pospešiti s prehodom na nizkooglično gospodarstvo, spodbujati dekarbonizacijo, razogličenje. In kot vemo, Evropska unija trenutno ne dosega okoljskih ciljev, ki si jih je zadala. S trenutno hitrostjo jih tudi ne bomo dosegli. Zato je treba okoljska vprašanja vključiti v vse politike. In to bi moralo biti tudi močneje odraženo v poročilu. Pomembna je tudi socialna dimenzija, ki je po mojem mnenju trenutno prešipka. Evropska unija bi morala izboljšati življenjske pogoje za tiste, ki se soočajo z eh, težkimi okoliščinami v njihovem vsakdanjem življenju in proračun bi moral poskrbeti za to. To so naše glavne prednostne naloge. Vidim tudi um, povezavo med varnostjo in migracijami. To je malo sporno, po mojem mnenju. Mislim, da bi morali proučiti širšo sliko in več govoriti o človeški varnosti, varnosti za ljudi. O obaljni straži se tudi moramo pogovoriti. Vem, da je na tem področju treba nekaj narediti, ampak ne želim, da bi uh, koncept varnosti bil preozek. Mm, mislim, da vaš način mogoče ni najprimernejši za obravnavanje tega kompleksnega vprašanja človeške varnosti. Uh, Ja, ampak veselim se pa tudi nadaljnega sodelovanja z vami pri tem dosjeju. Hvala. Si, no. Najlepša hvala, sedaj pa Lija Dnirjada. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za jedrnato poročilo, tudi sama bom skušala biti jedrnata v svojem odgovoru. Upoštevati moramo dejstva, kot vedno pravim. Brexit je še vedno tisti, s katerim se večinoma okvarjamo, obenem pa moramo poskrbeti za uh, trajnostno nadaljevanje našega dela, uh, še naprej moramo poskrbeti za naše eh, državljane, obenem pa moramo upoštevati na učinek Brexita, ker bo ta vplival na proračun. Tema je kompleksna, ampak upoštevati moramo informacije, ki jih imamo. Ne to, kar bi morda lahko uh, imeli v rokah, ne to, kar bodo. Britanci morda naredili, ampak upoštevati moramo predvsem dejstva in graditi na teh. Prioritete so podobne, za nas je to socialna kohezija, eh, tudi pobuda za zaposlovanje mladih, ta je dobra, ampak nekatere države imajo težave, naprimer Irska. Eh, Irska ima eh, neustrezne ukrepe, kar se tega tiče. Mislim, da je manevrskega prostora za izboljšavo eh, več. Na to Erasmus eh, skrbi me, da je vedno bolj elitističen. Eh, zgolj tisti študenti potujejo, ki imajo dovolj denarja, o tem se moramo pogovarjati. Enako velja za večletni finančni okvir. Na to uh, ribištvo, Poskušali eh, bomo v sodelovanju z zadevnim odborom eh, poskrbeti za ustrezne ukrepe tudi v luči Brexita. Na to bi se navezala na besede gospoda Soleja glede migracij in varnosti. Irska ceni svojo neutralnost. Mislim, da ne smemo biti protekcionistični. Obstajajo druge prioritete. Naš pristop je bolj humanitaren, nočemo postati trdnjava, vedno moramo v mislih imeti dejstvo, na podlagi katerega smo se pridružili Evropske unije. Gre za mirovni projekt, gre za trgovino, gre za dobro sodelovanje, ne pa za neko trdnjavo. In če bodo državljani videli, da je za nas večja prioriteta, naprimer, financiranje obrambe in vojske, ne pa socialne in drugih zadev, to za nas ne bo spremljivo. Mislim, da je pomembno imeti v rokah tudi ustrezno fleksibilnost, tako da bomo lahko ocenili vse te programe eh, tekom določenega obdobja. Ne smemo biti preveč rigidni glede na to, kaj se dogaja, naprimer z Brexitom. Imeti moramo dovolj manevrskega prostora, dovolj prožnosti, da bomo lahko ocenili tiste programe, ki more biti potrebujejo v prihodnosti več sredstev in tiste programe, ki potrebujejo v prihodnosti manj sredstev glede na to, kaj se zgodi eh, z Brexitom oziroma ne zgodi z Brexitom. Toliko z moje strani, eh, z zadovoljstvom bom sodelovala z vami. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo? Nihče ni prosil za besedo. Zato bi se tudi sam rad zahvalil naši splošni poročevalki. Zahvaljujem se vam, gospa Holmajer. Ta razprava veliko obeta. Dva komentarja imam. Prvič v zvezi z odstavkom na temo inovacij, raziskav in priprav na prihodnost podpore za rast in konkurenčnosti. Če bomo demokratizirali Erasmus. In Erasmus eh, je trenutno na voljo predvsem študentom. Ampak mislim, da moramo omogočiti Erasmus tudi za vajence in za tiste, ki se poklicno usposabljajo. V nekaterih državah ni veliko institucij za poklicno usposabljanje. Prosim, da se osredotočite na programe, ki eh, prek eh, sredstev za kohezijo zagotavljajo takšno eh, usposabljanje tudi eh, prek Evropskega socialnega eh, sklada. Poklicno usposobiti mlade pomeni, da jih pripravimo na prihodnost, s tem podpremo tudi rast in s tem podpremo tudi konkurenčnost. Moj drugi komentar pa je naslednji. V petek sem v Kadrašu obiskal ITER. Mislim, da o ITER-u ne govorimo dovolj pogosto. Gospod Solej me bo popravil, če bom kaj povedal eh, napačno. Fuzijska tehnologija eh, je nekaj, o čemer je treba govoriti tudi v povezavi s fizijsko tehnologijo. Eh, tukaj lahko pride do velikega razvoja, eh, sodelujemo z drugimi državami, z Japonsko, Kitajsko eh, in tako naprej in tako dalje. Naša vloga je zelo pomembna. Fosilna goriva bodo počasi eh, izginjala, ne bo dovolj, da bi uporabljali še več kitajskih sončnih eh, celic eh, in eh, veternih elektrarn. Svetovno prebivalstvo se je že v veliki meri povečalo. Kaj se bo zgodilo, ko bomo porabili fosilna goriva, ki so trenutno na voljo? To je zelo pomemben projekt in mislim, da moramo o ITRU govoriti pogosteje odraža namreč Evropo, ki se pripravlja na prihodnost in ki nas ščiti. Evropo, ki eh, je dovolj inteligentna, da sodeluje pri takšnem eh, projektu svetovnih razsežnosti. Gospa splošna poročevalka, računamo na vas. Preden besedo predam eh, Moniki Holmajer, ki bo sklenila to razpravo bi rad gospoda Prezo, ki predstavlja komisijo, prosil za komentarje, za katere meni, da so primerni eh, v zvezi s to razpravo, zato da bi eh, zagotovili ustrezen proračun za leto 2020. Izvolite. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi pozdravil osnutek poročila poročevalke in uh, hvala tudi za razpravo o smernicah za proračun za leto 2020. Pri praktično vseh se strinjamo glede tega, kaj je bilo doseženo do sedaj in kakšni izzivi nas čakajo v prihodnosti. Kot smo slišali, bo komisija še naprej natančno spremljala izvajanje programov. To Namreč na to vpliva na raven plačil in vsi se strinjamo, da se je treba izogniti težkim eh, izkušnjam, ki smo jih imeli ob koncu prejšnjega finančnega okvira. Izvajanje v letu 2018 eh, je dobro z tega vidika. Tveganje za omejitve in eh, za nespoštovanje obveznosti v letu 2020 eh, je niže, precej bolj nadzorovano kot pri prejšnjem večletnem finančnem okviru. Seveda pa vsi delamo po scenariju, da eh, bomo dosegli dogovor z Združenim kraljestvom. Na tej podlagi eh, delamo, ohraniti je treba pač določene predpostavke, na podlagi katerih delamo. Če do tega ne bi prišlo, bo treba oblikovati določene eh, nove ukrepe in prilagoditve, kot je eh, to omenil že komisar Oettinger eh, v prejšnji razpravi. Glede časovnice zadeve potekajo kot ponovadi, v trialogu bomo imeli priložnost za širšo razpravo, saj prav tako pripravlja končni osnutek svoje smernice in mislim, da bodo na to. Eh, izpolnjeni vsi pogoji za ustrezno vsebinsko razpravo med obema eh, elementoma proračunskega eh, organa, tako da bomo lahko pripravili osnutek proračuna za 2020. Hvala. Hvala, gospod Preza, gospa Holmajer. No, no, Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem poročevalcem v senci in kolegicam in kolegom za različne komentarje. ne glede na to, ali govorimo o sociali, kar je omenila gospa Gloanek, ali o drugih vprašanjih, mislim, da bi bilo dobro, da se dogovorimo, da se bomo posvečali proračunskim vprašanjem. Če se bomo spuščali v tehnične programe, bomo zašli v težave, to velja tudi za Erasmus in druge zadeve. Včasih poskušamo vključiti to ali ono, ampak mislim, da bi bilo dobro, če se omejimo samo na proračunske vidike, zato da zadeve ne bomo preveč razširili. Pri jamstvu za zaposlovanje mladih mislim, da ima gospod Torvalds prav, to je za nas pomembna tema. Po eni strani, po drugi strani pa smo v zadnjih letih videli, da gre za primankljaj tukaj. Računsko sodišče je kritiziralo prehodne ukrepe in, kako je povedal gospod Artui, tukaj ni dolgoročnih ukrepov. Če želimo pomagati mladim, potem bi lahko govorili a, naprimer o dualnem izobraževanju ali o drugih načinih izobraževanja delati bi morali na tem, da razvijemo nove načine izobraževanja, tudi na tem, da bodo države članice bolj sodelovali med seboj, zato da bomo imeli spodbudo za mlade na dolgi rok, ne samo, da imamo neke kratkoročne ukrepe glede izobraževanja ali zaposlovanja, ki na koncu ne pripeljajo do dolgoročne rešitve, ampak eh, gre samo za neko prehodno zaposlitev, ki ni rešitev za mlade in za zaposlovanje mladih. Veselim se že vaših predlogov, kajti tudi sama se s tem strinjam. Migracije, ta tema še ni dovolj razdelana, prav gotovo o tem bomo še govorili. Tudi kar zadeva pogoje za mlade in otroke, zadnjič smo se dogovorili o tem, da gre včasih za kohezijska področja, kjer so otroci še posebej prikrajšane imamo naprimer določene vodilne projekte, ki bi jih lahko podprli, ne pa da podpiramo izključno naprimer gradnjo cest in podobne projekte. To je sicer zelo pomembno, ampak izobraževanje otrok in njihova zmožnost, da sami zastavijo svoje življenje, je nekaj, za kar si jaz prav gotovo prizadevam. 15.3. 15.3. Gospod predsednik, če se strinjate, mislim, da bi morali komisijo ali komisarja pozvati, da nam povedo, kakšni so pogoji, pod katerimi bi do 15.3 lahko dejansko prišlo. Če bomo imeli samo prazne hmm, odstavke, potem to ne služi ničemor. Mislim, da moramo skupaj pozvati komisijo, da razloži, v katerih okoliščinah se lahko torej, aktivira člen 15.3. Pa še dve vprašanje za vas, oziroma vaše vprašanje. ITER, to so tehnologije, ki še niso znane, razen fuzije. Gre za boljšo rabo energije, naprimer, kar zadeva polnjenje telefonov, da ne bi bilo treba več priklopiti telefona neposredno na električno mrežje, ampak bi to potekalo na drugačne načine. No, leta 2020 bomo pri računih prišli v težave, če ne bomo ukrepali, kaj ti projekt napreduje in tudi mi bomo morali izpolniti svoje obveznosti. In še o nečem želim govoriti z poročevalci v senci. Nisem prepričana, kako bi lahko to rešili, namreč lastni prihodki iz obdavčevanja digitalnih koncernov. Vprašanje je, ali bi naj to vključili v našo razpravo ali to omejiti na razpravo v okviru večletnega finančnega okvira. Vem, eh, da tudi vas zanima to vprašanje. Ne vem, ali naj bi to obravnavali v okviru razprave za proračun 2020 ali naj to omejimo na razpravo o večletnem finančnem okviru. Zanima me, kaj menite o tem, zato ker sama nisem bila prepričana, ali je proračun 2020 pravo mesto za te razprave ali ne. In na koncu še Brexit pri brexitu za 2020 je ključno vprašanje to, ali bodo Britanci spoštovali pogodbene zaveze ali ne. Sodelovali so pri sprejetju proračuna do leta 2020. Razprave pa poznamo v Združenem kraljestvu. Vprašanje je, ali bodo po izstopu izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti. Po pogodbi bi jih morali. Torej, tudi če izstopijo, morajo za 2020 prav tako spoštovati zaveze. Bi, njihov izstop bi imel posledice šele za proračun 2021. O tem moramo nekoliko bolj intenzivno govoriti, zato da bomo imeli lahko skupno linijo na koncu. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospa splošna poročevalka. Res je, kar se tiče Brexita da se nam zdi, da je bil Evropski parlament vključen v vse, vse faze pogajanj. Da pa Westminster ni ravno sodeloval pri pogajanjih in morda je ravno zaradi tega nastala ta situacija. Sedaj pa čas za glasovanje, ki bo kratko, ker glasovanja ni. Še časovnica za poročilo gospe Holmajer, 14. februarja ob 14. je rok za odajo predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom. 26. februarja bomo o njih razpravljali, v odboru za proračun pa bomo glasovali o tem 7. marca. na to pa plenarno zasedanje marca. Prizadevamo si seveda za kontinuiteto našega eh, dela skupaj s komisijo, skupaj eh, s komisarjem Oettingerjem. Njegov eh, mandat traja do 30. novembra. Ne vem, če bo to mogoče. V vsakem primeru pa si bomo prizadevali za uh, ustrezno koordinacijo in kontinuiteto. Edini, ki lahko zagotovi kontinuiteto, pa je gospod Preza. To je bilo vprašanje proračuna za leto 2020, prošen za prerasporeditev ni, nimamo niti informacij v zvezi z nepremrežniško politiko. Naslednja Seja bo potekala 14. februarja, naslednji teden v Strasburu. Razpravljali bomo o nepremičninskem projektu, prisluhnili pa bomo tudi predstavitvi generalnega sekretarja na temo projektov parlamenta za leto 2020. In zanimivo je, da bo prvič eh, predsedstvo obveščeno eh, istočasno kot odbor eh, za proračun na to temo in to je velik napredek. Na to nas čaka medparlamentarni teden, to je zelo pomemben teden, prosim vas, da ste prisotni in da sodelujete z našimi kolegi iz nacionalnih parlamentov. 26. in 27. februarja nas čaka vratako seja eh, odbora za proračun, kakšen komentar, eh, kakšna točka po točko razno, ne, potem pa je seja končana. Hvala.